v prvem delu vam je predsedoval zelo izkušen predsednik, zdaj ga je nasledila precej neizkušena predsedujoča. Prosim, da mi to neizkušenost oprostite, ampak vendarle bom precej stroga, tako da bom nadaljevala in vas prosim za pozornost. Vidim, da se vas nekaj še vedno pogovarja, lepo prosim, zapustite dvorano. Skladno s sedmim členom, prvim odstavkom akta o izvolitvi Evropskega parlamenta z neposrednimi volitvami in skladno s četrtim členom poslovnika, parlament sprejema izvolitev gospoda Javierja Kusa Prmija s 15. julijem. Pozdravljamo novega kolega in skladno s drugim odstavkom tretjega člena, dokler niso dokler njegov mandat ni bil preverjen, lahko zasede položaj v parlamentu in njegovih delovnih telesih in vrši vse s tem povezane pravice pod pogojem, da je podal izjavo, da ni imetnik nekakšnega položaja, ki bi bil neskladen s položajem evropskega poslanca. Ravno tako naj obvestim poslance in poslanke, da sem strani e LS dobila prošnjo za spremembo članstva v odborih. Seznam bo objavljen v zapisniku in če ne bo ogovorov pred objavo zapisnika, bodo te spremembe veljale za sprejete. To so torej moje najave. Zdaj pa lahko začnemo z današnjo razpravo in ponovno prosim kolege.